komisije glede zaščite žrtev terorizma. Besedo predajam Evropski komisiji. Gospa komisarka Azbetja Benkovska, izvolite. Najlepše hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Zadnji napadi v Parizu so še enkrat pokazali radikaliziran obraz terorizma. Vemo, da je veliko držav članic eh, bilo tarč in dosegle. Eh, Španija, Estonija, Združeno kraljestvo, Švedija, Italija, Belgija in Danska ter druge. 212 uh, eh, jih je prosilo prejšnji teden, uh, prejšnji teden uh, za. Uh, pomoč in uh, to pomeni, da imajo vsi uh, žrtve. Uh, eh, kaznevih dejanj pravico do eh, zaščite in eh, spoštovanja njihovih posamičnih pravic. Nimamo pa instrumenta, s katerimi bi direktno se odzvali na te potrebe eh, Eh, ljudje so bili traumatizirani, neposredno poškodovani ali pa celo umrli so v takih napadih. Eh, potrebujejo posebno podporo in zaščito eh, povezano z naravo tega kaznivega dejanja. In zaradi tega se je komisija odločila v vključiti posebna določila za zaščito žrtov terorizma v okviru boja proti terorizmu od 2. decembra dalje. Glavni cilj je, da eh, je obstaja zahteva držav članica, da kot kazniva dejanja preganjajo terorizem, kot je vključno z eh, financiranjem terorizma, prevozom za teroristične namene in usposabljanjem za terorizem. Eh, To je odziv, eh, ki se osredotoča na potrebe žrtev terorizma, še zlasti predlagana direktiva zahteva od držav eh, članic, eh, da se tem žrtvam takoj pomaga profesionalno in specialistično z ustreznimi terapijami. Za tako podporo je treba nadaljevati, kolikor bo potrebna. Teroristični napadi eh, so povzročili eh, kaos in eh, pomankanje informacij. Dostopne, zanesljive informacije za žrtve terorizma so torej ključnega pomena. Zato predlagamo, da se vzpostavijo podporne službe, ki bodo zagotavljale zanesljive informacije. Ustrezni državni organi bodo morali bolj tesno sodelovati, da se vse žrtve terorizma dobro informirajo in da se jim pomaga, ne glede na to, kje živijo v Evropski uniji. Eh, prilagojena pravila eh, za zaščito in pomoč eh, tem žrtvam jim bo pomagala, da se prej opomorejo in da se pozdravijo od teh napadov in to se bo odražalo na celotni družbi. To je pa seveda povezano povezano z radikalizacijo in imamo eh, posebne centre za odličnost, eh, ki se borijo proti tem in združujo več kot 2000 strokovnjakov po vse Evropski uniji. 1. Eh, oktobra smo vzpostavili poseben program z budžetom 25 eh, milijonov evrov, kjer eh, podpiramo predstavnike lokalnih skupnosti, lokalne policijo, policiste, ki delajo v zaporih in na terenu, organizacije eh, civilne družbe, varnostnike in ne nazanje skupine in povezave žrtev. Žrtve terorizma si zaslužijo našo solidarnost in podporo. Ravno tako igrajo pomembno ulogo v boju proti radikalizaciji in zato je lahko v preventivnem delu uh, opravimo velik, uh, pris, dosežemo velik prispevek. Ne smemo pozabiti na uh, žrtve terorizma, spominjali se jih bomo uh, naprimer 11. marca 2016 na dan žrtev po madridskem nekih eh, bombardiranih leta 2014 eh, se 11. marec eh, slavi kot dan žrtov terorizma in s te tradicijo bomo nadaljevali. Ob tej priložnosti se bomo lahko spomnili in počastili tiste, ki so trpeli in ki so pripomogli k zdravljenju tistih, ki še vedno trpijo. Važno je, da se sliši glas žrtev in še zlasti v radikalizirani Evropi. Trpljenje žrtev nikoli ne sme biti za manj. To so posamezniki, ki uh, so utrpeli škodo in na nje ne smemo pozabiti. Igrajo pomembno vlogo, lahko odigrajo še pomembnejšo vlogo v kampanjah, uh, v raznih akcijah v zaporih in eh, na drug način. To pomeni, da se zmanjšuje radikalizacija, ki je že prisotna. Najlepše hvala, gospa komisarka. In sedaj predstavniki političnih skupin v imenu Evropske ljudske stranke. Eh, eh, gospod eh, predsedujoči zelo težko se je sprijazniti z dejstvom da je lahko vsakdo žrtva sam sem to morala sprejeti ko je eta teroristična organizacija ubila mojega brata in njegovo ženo in uh, za žrtve je zelo pomembno da se povežejo ni važno odkot žrtve prihajajo in kdo je kriv. V nobeni državi eh, drž, ne smemo pozabiti, da so žrtve simbol demokratičnih držav, ki jim preti terorizem in to ne pomeni le materialno škodo, ampak veliko psihološko škodo za vse družbe. Zato moramo žrtve zaščititi, jim pomagati in ključno je, da imamo na tem področju direktivo za zaščito žrtev terorizma. Imajo pravico do uh, spomina, do dostojanstva, do resnice in do pravice. Um, Življenje človeka je izredno pomembno in to priložnost iz izrabljam, zakaj Evropska ljudska stranka je edina, ki uh, vedno na novo se zauzema za rezolucijo o žrtvah eh, terorizma. Do sedaj se je ta vedno zavračala na konferenci predsednikov. Eh, mi smo tisti, ki prvi korak želimo narediti v tem parlamentu, ali si res te žrtve ne zaslužijo direktive preiti moramo od besed eh, k dejanjem in pomagati tistim, ki so bili najbolj prizadeti zaradi turizma. Eh, gospa komisarka, kdaj bo pripravljena ta direktiva? Hvala. Najlepše hvala. Ali od gospoda Salina prejmete modri karton? Ponovim, ali sprejmete modri karton od eh, poslanca Samja, ja ali ne? Ja, e, e. najlepša hvala gospod predsedujoči draga kolegica popolnoma e, se strinjam z vami in razumem kako težko izgubo ste doživeli v družini kar ste omenili sami v moji državi na madžarskem sem bil član parlamenta in delal sem v okrožju, ker je bilo ogromno žrtev nacističnega terorja v drugi svetovni vojni. Ali lahko rečete svojim eh, članom v Evropski ljudski stranki, med tistimi, ki so v Fidesu, eh, ki eh, želijo posebej kriminalizirati odgovorne za terorizem v drugi svetovni vojni na eh, Mačarskem. Kakšen je vaš odgovor, gospa? Si, aquí... Najlepše hvala. Govorimo o žrtvah terorizma, ne pa o žrtvah vojne, ampak kar se mene tiče, vsaka žrtev eh, mora imeti enako podporo, ne glede na to, za kakšno žrtvo gre, brez izjeme. Hvala lepa naslednji modri karton za vas, gospa. Ali ga sprejmete od gospoda Bogoviča? No. Ne. Yes? Ja. Ja. Yes or no? It's misunderstanding, I think. Um... Mislim, da se nismo dobro razumeli. V, torej sedaj nas v imenu skupine uh, socialistov demokratov, uh, uh, gospa Katrina Kiniči. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Teroristični napadi so opozorili na potrebo, ki ni nova, je pa danes še posebej pereča. Ne gre le za uh, eh, potencijalne napadalce na atentatorje, ampak uh, osredotočiti se moramo na tako posredne kot neposredne žrtve. Že leta 2009 v posebnem programu uh, se je izpostavila potreba po izboljšanju zakonodaje za uh, Eh, zaščito um, žrtev kaznjivih dejanj, vključno z terorizmom in v to se je vključevala tudi zaščita eh, sorodnikov. Tudi direktiva iz leta 2012 eh, govori o žrtvah eh, terorizma in žrtvah drugih kaznjivih dejanj, ki potrebujejo posebno pomoč. Pri tem lahko računajo današnje žrtve na mednarodno pomoč in na zaščito. Eh, kot je komisarka danes izpostavila eh, in zato se ji zahvaljujem, vendar pa potrebujemo še nekaj po mojem mnenju. Eh, moramo vzpostaviti socialno in zdravstveno pomoč tistim, ki so utrpeli škodo in tudi njihovim družinam. Potrebujemo potrebna je tudi pravičnost oziroma pravna pomoč in očkodnina eh, za eh, utrpljeno škodo in trpljenje. In zato je treba vključiti v to eh, Združenje za zaščito žrtev. Hvala lepa. In sedaj v imenu skupine EKO. HR, gospod Timotej Kirkhop. Izvolite za minuto in pol. Gospod eh, predsedujoči, gospa eh, komisarka, grozovitost, mi smo bili priča strani terorizmom naslednje, eh, v prejšnjem letu. Sprašujemo se, kdo smo kot skupnosti, kot države, kot unija in sprašujemo se, komu lahko zaupamo, kaj vemo in v kaj zaupamo. Vendar ne smemo zaradi sovražnosti pozabiti, da smo Evropa demokracije in povezanosti. V uh, žalosti in šoku smo uh, sprva, sprejeli eh, to, kar se je zgodilo, vendar k malu eh, smo eh, se z povezanostjo odzvali na grozevitosti. In moramo zagotoviti varnost, ki jo naši državljani potrebujejo, če želijo živeti v svobodi. Premagali bomo sovražnika in na ta način se bomo znebili strahu. Pri tem pa ne bomo plačali visoko ceno za kulture in toleranco, ki je premagala, da je Evropa taka, kot je danes. V imenu skupine Alde, uh, gospa Padezao Tudua Ruiz. Los criminales convencionales no suelen buscar en general publicidad de sus. Hvala lepa. Po... Kriminalci ponavadi uh, eh, ne uh, reklamirajo svojih. Uh, kriminalnih dejanj, vendar eh, pa jih eh, obravnavajo eh, kot kriminalce. Ampak s teroristi je drugače. Ne pozabimo, da so teroristi tisti, ki uničujejo druge, ki izrabljajo propagando za to, da dosežejo svoje politične cilje na nelegitimen način džihadizem eh, poskuša čim bolj spodkopati demokracijo v naših državah. Teroristi so eh, sicer eh, kriminalci, ampak ne smatrajo se za take, imajo se za heroje, njihove žrtve pa so dejansko žrtve, ki obstajajo in Terorizem je kaznivo dejanje do posameznikov, ki potrebujejo podporo in pomoč. In gre tudi za javni zločin in politični zločin. Demokratične družbe imajo pravice, eh, ki jih teroristi napadajo, torej pravičnost, eh, spominjanje in boj eh, proti eh, sovražni retoriki je bistvenega pomena. Eh, ne moremo uh, tolerirati umorov žensk, moških in otrok. In eh, če eh, je storilec eh, terorist, zato ne sme nikoli ostati nekaznovan. Obstajajo kraji, kjer so ljudje dejansko v Evropi bili ubiti strani terorizmov in bili so prestrašeni, da jih institucionalno preganjajo. Vendar teroristi, Eh, in terorizem sabo prinašajo celo vrsto um, posledic. Uh, nihče nima pravice ubijati na tisoče žrtov uh, eh, nasilja. Poznam v Španiji in dejansko vem, da v Evropskem parlamentu jim nismo zagotovili še vse podpore, ki jim lahko. Zato potrebujemo direktivo. Hvala lepa. V skupi, uh, v ime, uh, no, uh, skupine GUE, uh, eh, gospa Anderson. Glede na uh, teroristična dogajanja v zadnjem uh, mesecih in letih lahko izrazim le najglobje sočute. Uh, žrtvam in njihovim družinam. Eh, terorizem in ISIS pomeni Frankenstein v današnji družbi. Um, treba je boriti se proti tistim, ki financirajo eh, teroriste. Eh, potrebujemo zaščito žrtev, pa tudi na milijone beguncev, ki bežijo pred terorizmom. ljudje bežijo iz krajev, ki so vedno bolj nevarni. Eskalira se situacija v Siriji in sirijski model eh, reševanja eh, je pravi model. Bombardiranje Sirije ne bo rešilo situacije. Ne moremo si dovoliti, da nekaznovanost uniči naš sistem. Eh, socialna uh, nekaznovanost je nesprejemljiva. Eh, obstaja terorizem, ki ga sponzorirajo države in na katerega zelo pogaz, pogosto zabir, pozabljamo. Eh, če se spomnimo na Libijo, potem vemo, da imamo v tem ehm, parlamentu dvojna merila britanska vlada ne uh, spoštuje uh, pravice do človekovega življenja. Uh, on behalf, uh, Green Group. V imenu uh, zelenih uh, Jan Filip Albrecht, dve minuti, izvolite. Ja, dank, Hvala lepa, gospod uh, predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Mislim, da smo bili vsi šokirani zaradi žrtev zadnjih terorističnih napadov v Parizu. In mislim, da smo si tudi edini, da je ta šok in ta strah eh, in trepet, ki ga širijo ti teroristični napadi ne samo v zahodnih demokracijah, ampak povsod po svetu, da nas to mora združiti v boju proti tovrstnim terorističnim dejanjem zaščita žrtev je nujna. Ne gre samo za zaščito tistih, ki so že trpeli zaradi terorističnih eh, napadov oziroma nasilja, temveč eh, ljudi je treba braniti pri tem, da bi postali žrtve terorističnega nasilja. Predvsem pa moramo zbrati ustrezna dejstva, na osnovi katerih bomo izvajali to zaščito, ne pa da na hrbtih eh, beguncev vodimo to razpravo. Gre predvsem tudi za izvor in vzroke za terorizem, o čemer je treba govoriti, ob eh, krizi na Bližnem shodu in ob vojnah, ki tam potekajo. Rešitev moramo najti skupaj kot Evropska unija. Dejstvo pa je tudi, da se mnogi teroristi radikalizirajo v Evropi, sploh v evropskih zaporih. To moramo zaustaviti. Zaustaviti radikalizacijo ljudi, ki so v Evropi. Potem pa se lahko sprašujemo, potem, kako zagotoviti varnost. Predvsem potrebujemo sodelovanje med eh, evropskimi organi in ustrezne ukrepe, ne pa splošen nadzor nad državljani, ker to ne prinese prave zaščite, kot smo tudi videli pri zadnjih napadih. Eh, eh, no, sedaj pa v imenu skupine FDD. Gospod Betten, prva naloga vsake vlade je zaščititi svoje državljane. In pogosto govorimo in slišimo, da teroristi ne morejo zmagati, vendar to ni res teroristi lahko zmagajo, ko velik del prebivalstva sočustvuje z njihovimi dolgoročnimi cilji. Naprimer, to se je dogajalo tudi na Irskem, na severnem Irskem, ko je Ira pustošila med civilisti. Veliko je bilo ljudi, ki so lahko glasovali za Sinn Fein in se strinjali z njihovimi cilji. In zato hočemo govoriti, o zadevah, kot da bi šlo za nekaj ločenega, če hoče ustanoviti kalifat in eh, govorijo krati, da gre za neko nenasilno družbo. Eh, morda je za nekatere to celo res, morda je res tudi za večino, ki sledi isti veri ampak dejstvo je, da nekateri to isto vero jemljajo preveč dobesedno in da zaradi tega hočejo nasprotovati vsem drugim ideologijam in eh, civilizacijam. Na zadnje smo tukaj slišali tudi, da je prvi korak, da se borimo proti temu, ustaviti vsakršno množično preseljevanje iz islamskih držav. Evropska politika, da dovoli milijonom prebežnikov, da pridejo iz uh, islamskih držav v Evropo je preprosto ruska ruleta in nič drugega. Um, Hvala lepa, sedaj pa neodvisni ali oziroma ali prav vidim modri karton. Postopkovno vprašanje v zvezi s pravilom ena ena dve. Namreč, da se morajo Eh, vsi poslanci in poslanke tega parlamenta obnašati spoštljivo in v skladu s postopki. Sama sem članica Šinfejna, prihajam iz Severne Irske. 160 eh, tisoč voljivcev je glasovalo za me v mojem volilnem območju in zdi se mi naravno neuzdržno, da nekdo v tem prostoru postavlja povezave, kot smo jih pravkar slišali gre za eh, zakonito pridobljeno pravico zastopanja ljudi, katerih zastopniki smo na podlagi manifesta, ki smo ga predložili javno in na podlagi veljavne zakonodaje. Na podlagi tega je 500 tisoč ljudi na Irskem otoku volilo Sinn Fein, torej na podlagi pravila 112 zahtevam, da se poslanci in poslanke v tem parlamentu obnašajo, kot se spodobi, z vzajemnim spoštovanjem in ne razglašajo neresnic, kot smo jih pravkar slišali. Um, no, ne tač. Hvala lepa, nepovezani poslanci sedaj. Uh, izvolite, prosim, gospod Fontulis. Hvala lepa. Danes smo slišali od komisije, da namerava razširiti eh, pravico do zaščite tudi na žrtve terorizma. Moramo razumeti tudi bolečino vseh družin žrtev, moramo spoštovati tudi spomin na žrtve, vendar žal imajo države članice Evropske unije različna merila za opredeljevanje terorističnih napadov, tudi glede na na identiteto žrtev oziroma na poreklo žrtev ali napadalcev. Torej je pomembno, odkud kdo prihaja. Kadar gre za nacionaliste, naprimer, nekateri sploh tega ne bi šteli kot eh, nasilno dejanje. Kadar gre za hladnokrvne uboje, kot se je to zgodilo žal mojemu sinu in njegovemu prijatelju, ki je za moje pojme prav tako žrtev nasilja in terorizma, ni bilo nobenega, eh, nobene ponudbe za pomoč in niti pravne osnove za to. Mislim, da moramo biti zelo na jasnem eh, o tem, zakaj gre. Veliko je še primerov takih napadov v moji domovini, kjer ni bilo nobenega ukrepanja, kjer žrtve niso bile eh, zaščitene in zato moramo poskrbeti, da bodo vse žrtve posod v Evropski uniji enako zaščitene. Tora Krjana Pirotis, Elisabeth Vozenberg, Vronidi. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Vozenberg, Vronidi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Veseli me, da se vse politične skupine tukaj eh, strinjajo, da direktiva iz leta 2012 ne more pokrivati vseh eh, vrst žrtev, ker namreč pri terorizmu gre za specifično zadevo, specifičen napad na človeštvo, na Evropsko unijo in zato je treba te žrtve priznati posebej, čisto jasno moramo povedati, da gre za posebne Posledice, ki jih utrpijo žrtve, da jim je treba nuditi psihološko, socijalno in vse druge oblike eh, pomoči. Tu gre za napad na demokracijo, gre za napad tudi na ta parlament v končni fazi in gre za različne teroristične organizacije. Sama tudi prihajam iz države, kjer smo imeli že veliko napadov terorističnih skupin. Ne gre samo za versko motivirane teroristične skupine, kot je naprimer ISIS, poznamo tudi drugače. Ampak vse žrtve terorizma je treba zaščititi. Kolegice in kolegi, odziv Evropske unije na terorizem mora biti več demokracije, tako je treba odgovoriti na napade. In nikakor ne smemo dovoliti, da se razraščata panika in strah. To ni pravi odgovor. Moramo vzpostaviti demokratična pravila in tako nadaljevati s tem. Najlepša hvala, gospod Lopez Aguilar, minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Napad 13. novembra v Parizu je zgrozil vse nas, ampak tudi pri nas smo imeli grozljiv masakr leta 2006, pa tudi 2004. Sam prihajam iz Španije, zastopam špansko družbo v Evropskem parlamentu in boj proti terorizmu je pri nas nekaj znanega. Zelo dolgo smo se borili tudi proti napadom ETE. In kadar gre za boj proti terorizmu, gre predvsem za to, da moramo v boju proti terorizmu poskrbeti tudi za podporo žrtvam. Vlade morajo organizirati zadeve tako, da bodo funkcionirale tudi čez meje Evropske unije. Moramo poskrbeti tudi za to, da se razširi pomen direktive iz leta 2012, ki ne skrbi dovolj za posebne potrebe žrtev terorističnega napada, še zlasti zdravstvene in psihološke, eh, tudi eh, pomoč pri vključevanju, na ponovnem vključevanju v družbo, potrebujejo tudi pravno pomoč kot žrtve terorizma. Zato sem prepričan, da bi posebna ločena direktiva lahko ustrezno poskrbela za boljšo podporo žrtvam terorizma po vsej Evropi. To je moje prepričanje kadar teroristi napadajo svoje žrtve, ne gre samo za to, da pobijajo njih in eh, njihove družinske člane ter jih ustrahujejo. Gre za to, da želijo zastrahovati celotno družbo in mi moramo to preprečiti po vsej Evropi. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Helga Stevenski ima na voljo eno minuto voorzitter collega's ik maak graag van de kans gebruik om even extra aandacht te vragen opozorim naše posebej občutljive žrtve terorizma, to so invalidi. Države morajo poskrbeti za to, da pri vseh stikih z policijo in pravosodnimi organi zagotovimo ustrezno obravnavo invalidov. Eh, Treba je zagotoviti tudi ustrezno pomoč pri komunikaciji. Slušno prizadeti morajo dobiti ustreznega tolmača. Če gre za psihično motnjo, mora imeti taka oseba ustreznega zastopnika, ki bo poskrbel za spoštovanje njenih pravic. To je še pogosto šipka točka v mnogih državah članicah, zato je tukaj treba zagotoviti podporo. Treba zagotoviti pasivno in aktivno razumevanje, kar mora komisija v svojem načrtu tudi vključiti. Hvala. Uh, Hvala lepa, sedaj pa gospod Nikolson, eno minuto imate na voljo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Močno sočustvujem z vsemi, ki so trpeli zaradi napadov terorizma po vsej Evropi, pa tudi v drugih državah. Še zlasti sočustvujem z žrtvami na Severnem Jerskem. Zgodovinsko gledano so teroristi delovali na našem ozemlju in si izmenjevali izkušnje, pa tudi opremo nam pa ni uspelo zaščititi ubogih žrtev pred temi terorističnimi napadi. Nedolžne žrtve preživeli potrebujejo podporo še dolgo potem, ko utihnejo mediji in zanimanje za nje. Namreč veliko je ljudi, ki še leta in desetletja trpijo zaradi brezgotin, ki so nevidne, zaradi psihičnih posledic. Gre za zelo zapleteno vprašanje in težave, ki se lahko s časoma celo razraščajo. Zato se moramo vprašati, kako jim lahko pomagamo. Saj imajo vendar pravico, da se poskrbi za njihove poškodbe in rane, tudi če so nevidne. Moramo si torej razjasniti, kakšna je razlika med tistimi, ki so nedolžne žrtve in tistimi, ki so hkrati napadalci in žrtve. Uh, Hvala. Hvala lepa, sedaj pa je čas za postopek, ko imite mojo pozornost, Catch the Eye. Izvolite, prosim, gospod Brajls. Najlepša hvala, ker ste mi omogočili, da spregovorim. Rad bi eh, čestital kolegici, ki je veliko storila na področju ugotavljanja potencijalnih storilcev tovrstnih kaznjivih dejanj. Ampak Najprej bi rad povedal nekaj o tem, da imamo vsi skupaj določeno odgovornost, da smo vsi odgovorni za to, kako obravnavamo žrtve po vsej Evropi. Pri nas na Irskem smo bili tudi deležni nezakonitega delovanja Ire več desetletij, šlo je za kriminalce, za kriminalen proces in tudi Tam nismo uspeli urediti tega, da bi ustrezno poskrbeli tudi za produkte njihovega protizakonitega delovanja v smislu dozema nezakonito pridobljenega premoženja, naprimer. Skratka, tukaj gre za čisto drugačne vprašanja, ki se dogajajo krati. Tu moramo poskrbeti za žrtve tudi eh, pomagati pri žalovanju, pri procesih sprave. Vsega tega smo se lahko pri nas veliko naučili in sedaj moramo napredovati. Zanima me, ali so vse države članice Evropske unije res prenesle vse zakonodajo z tega področja in prosil bi komisijo, da poimenuje države, ki tega niso storile. Eh, Hvala lepa, res nekoliko zamujamo, ampak morda še gospod eh, Nikolson, morda boste sprejeli eh, modri karton gospe Jimenez Peseril. James, da?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 ampak eh, kot rečeno, gre za postopek HDI, ujemite mojo pozornost samo za vprašanje. Kadar dvignete modri karton, to pomeni, da želite zastaviti vprašanje. Ja, Gospod Notis Marijas, izvolite. Da, hvala predsedujoči. Po krvavih napadih teroristov v Parizu je bilo na stotine ljudi mrtvih in ranjenih in zato je bilo treba odločno ukrepati v boju proti terorizmu, pa tudi pri pomoči žrtvam. E, sam močno sočustvujem z družinami žrtev napadov ISIS in mislim, da je treba res razširiti obseg direktive iz leta 2012, to je morda prvi korak, da pomagamo žrtvam terorizma. Vendar to ni dovolj. Mislim, da bo treba v čim krajšem času oblikovati in predlagati popolnoma novo direktivo, ki se bo specifično ukvarjala žrtvami množičnih džihadističnih terorističnih napadov. Če pa se hočemo bolje lotiti te problematike in bolje zaščititi eh, žrtve, potem moramo o zadevah razmišljati celovito in pri tem ukrepati tudi proti točki ker je Turčija, podobno kot številne druge arabske države, podpirala Dajš ali Iziz. Hvala. Hvala tudi vam. Gospa Bilbao Barandika, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Teroristična grožnja je nekaj zelo specifičnega. Napadi teroristov imajo čisto posebne značilnosti in zameti tudi posebna določila za pomoč žrtvam terorizma. To je popolnoma nov pojav, ki ga doslej v tem obsegu še nismo poznali in zato potrebujemo enako pravno podlago za delovanje po vsej Evropi. Moramo zagotoviti vsem žrtvam enako možnost dostopanja do pomoči brez birokratizacije celotnega procesa. Torej, treba žrtvam pomagati ne glede na to, kje se nahajajo. Treba je nastopati humano in učinkovito, enako in posod po Evropski uniji. Zato pa si moramo pomagati z demokratičnimi urodji, ki jih imamo. Treba je pomagati žrtvam, ki so bile najbolj prizadete. Sicer bodo

spoštovani zamjenik Ivan Jakovčić. Najlepša hvala, sedaj pa poslanec Ivan Jakovčić. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropa je nedvoumno zelo tolerantna, strpna celina, vendar je nedvoumno tudi celina zelo dolgo zgodovino terorizma. Le spomnimo se rdečih brigad, Bader Meinhofa, Ete, Ire, vseh številnih terorističnih napadov, ki smo jih imeli že, lahko rečem, nedavno v Madridu, v Londonu, vse to, kar se je zgodilo tudi nedavno v Parizu, ni nekaj novega na ozemlju Evrope in zato moramo izkazati največjo možno solidarnost žrtvam tovrstnih napadov. To je treba vključiti celoten sistem, od evropske ravni tja do lokalne. Le tako je možno pomagati vsem žrtvam, ki pač nekje živijo, bodi si na vasi, v mestu, v različnih pokrajinah. Treba je vključiti vse organizacije, zdravstveno varstvo, vse službe, ki lahko pomagajo žrtvam in zato podpiram komisijo v njenih prizadevanjih za oblikovanje nove direktive. Hvala lepa. In ena zadnje še Franc Bogovič. Predsedujoči za besedo.

Najlepša hvala, gospod predsedujoči, drage poslanke in poslanci. Hvala za vaše dragocene pripombe in predloge. Seveda bom posedovala naprej to, kar sem slišala tukaj. Naj ponovim le nekaj. Komisija je predana svojim zavezam v boju proti terorizmu in radikalizaciji. Zato tudi močno cenimo prizadevanje Evropskega parlamenta, eh, tudi v zvezi s poročilom, ki je bilo sprejeto le pred nekaj tedni v zvezi z bojem proti terorizmu, proti vsem, ki ne priznavajo naše demokratične družbe. Jasno je, da moramo tu vključiti vse dejavnike in eh, pri tem upoštevati tudi potrebo po posebni pomoči, ki jo imajo žrtve in njihove družine. Seveda gre tukaj za žrtve kaznjivih dejanj, vendar so dejanja terorizma nekoliko drugačna kaznjiva dejanja od tistih, s katerimi imamo ponavadi opravka. Zato smo tudi želeli z novo direktivo oblikovati pravno podlago, ki bo omogočala boljšo osnovo za pomoč žrtvam in njihovim družinam. In v zvezi s tem bom gospe komisarke posedovala vaše mnenje in tudi podporo, ki ste jo izrazili. Hvala lepa. Merci beaucoup, madame. Et bonsoir, chers collègues. Ceci clôt. Najlepša hvala, drage kolegice in kolegi. Po dnevnem redu imamo ugovor,